Por Juri je preveril tudi Ano Mirando, Jessica Tajne in Miroslav Mitrofanovs in njihova poverilna pisma. Njihov mandat je potrjen, začne pa teči od 28. februarja do 1. marca. Zanima me, če ima kdo kaj proti. Ti mandati so s tem potrjeni.